Uh, colleagues, dear colleagues, we have to start. Kolegi, moramo začeti. Prosim, da se osredotočite. Pred nami je pomembna odločitev, kolegi. Gre za ustanovno srečanje biroja odbora. Izvolili bomo novega predsednika, gospod Valean, naš prejšnji predsednik, ki je bil imenovan za komisarja. Ona je že. Torej, gospa je šla na komisarsko mesto. Uh, sedaj bo treba izglasovati novega predsednika oziroma predsednico. Naj pa še napovem tukaj namestnike gospod Blaga bo zamenjal uh, gospoda Kobirjosa, gospod Salini, gospod Nibler, gospa Tod, gospoda Gurka. To je vse iz LS, potem SND. Gospod Zetl uh, eh, zmenjuje gospoda Kalendo, gospod Čus. Uh, gospoda Hazeja, potem Renew skupina. Barbara Bradika bo zamenjala gospod Ber, gospod eh, Ansip, gospoda Flega in še zeleni, gospod Pavlo se zamenjuje, gospoda Blosa. gospod Karem, gospod Kešra, potem ide gospod Bet, zanimivo je gospod Marjanja, potem je KR. Uh, eh, roke bo zmenil Tošinovskega, potem bo tega, pa Kornilo Ernst in to je vse. Glede namestnikov smo sklepčni. In sedaj prosim za imenovanje kandidatov. Prosim. Pozdravljeni. Hvala. V imenu ILS predlagam gospoda uh, Buzoja za predsednika. Hvala, pozdravljeni. Predlagam uh, kolegico Žuje Milo za predsednico. Žuje Milo je kandidatka. kandidati se strinjate z svojo kandidaturo? Boste kandidati? Ja. Sedaj pa je poteklo tajno glasovanje. Upam, da imate seboj svoje glasovalne kartice. Torej, imamo dva kandidata. Vsak član ima samo en glas. ILS 18, uh, SND 15, uh, 10, uh, zaledi 8, ID uh, 7. Uh, Ikr 6, eh, eh, GUE 4 in um, nepovezani 4 glasove v prvem krogu. Bo zmagal kandidat z absolutno večino. Pri glas, uh, glasovi za so prešteti. Ti štejo. Zdaj pa bomo prešli na glasovanje. Yeah, ja, I just uh, remember that. Uh... Gospod Mila, rdeče in gospod Buso, zeleno, tako glasujete. Za zeleno ali rdeče tako pritisnite na gumb. In še. Najprej bomo pravili še testno glasovanje. Kar takoj. Bomo pogledali, če naprave delujo. Torej prosim za testno glasovanje. ali ste pripravljeni na glasovanje ali ne. Please, please change the seat. Prosim, presedite se, pa bo šlo in the case of everybody else colleagues. Kaj pa drugi kolegi, ali vaše naprave delujejo? Ali ste pripravljeni na glasovanje ali ne? V redu. Torej bomo glasovali. še enkrat prosim, da glasujete. Kar glasujte. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Eden iz ELS je preveč. And now it's okay. So I Zdaj je pa v redu. Ste vsi glasovali? Dobro, konec glasovanja. Uh, Čestitke. Chairman, take. Gospod predsednik, izvolite, prevzemite svoje mesto. Uh, thank you very much. Najlepša hvala, kolegi dovolite mi kratko izjavo. Najprej bi se vam rad zahvalil. Hvala lepa, da ste izkazali zaupanje. Zagotavljam vam, da bom prevzel naloge predsednika predsednika z veliko odgovornostjo in pa zavezanostjo. Hvala lepa tudi gospodu Elerju, da me je um, imenoval, pa gospej Karvaljo se tudi zahvaljujem. Zahvaljujem se gospodu Bogdanu, pa gospodu Blagi iz romunske skupine. Itre je po mojem mnenju najpomembnejši odbor V tem odboru odgovoren je za industrijsko politiko, raziskovalno politiko, inovacijsko politiko, vesolsko politiko, uporabo energije za nove tehnologije v tem parlamentu. To je odbor, ki ogromno vpliva tudi na življenje naših državljanov. No, imamo novo komisijo, tako da je pred nami veliko dela v odboru IDRE. ITRE. Eh, želimo biti gonilna sila pri spremembi paradigme, želimo pa biti tudi prožni, da zagotavljamo izvedljive rešitve. Želimo doseči naše cilje glede podnebnih sprememb, hkrati pa je treba upoštevati tudi delovna mesta, ostati moramo konkurenčni. Potrebujemo uh, neko eh, originalno, ambiciozno, industrijsko politiko, potrebujemo ustrezne energetske sisteme, da dosežemo strateški cilj dekarbonizacije. E, ne gre pa samo za to, da dajemo na vdih, temveč moramo biti tudi konkurenčni, treba je zagotoviti energetsko varnost in pa pravičen prehod. Spoštovani kolegi, zavezujem se, da bom sodeloval z vami, da bom partner v razpravah. Kot predsednik se bom boril za to, da zaščitimo kompetence odbora ITRE. Želimo zagotoviti eh, pragmatizem in pa ravno težje med mojim predsedovanjem. Hvala lepa. We'll... Še enkrat hvala, sledi kratek odbo, odmor, spet pa se sestanemo ob, deset, ob desetih, da začnemo naš delovni dan.